Allora, buongiorno a tutti. Dobro jutro vsem. Sprejetje dnevnega reda, če nihče nima pripomb, potem je dnevni red sprejet. Kar takoj pozdravljam komisarja Dačana Ščolusa in se mu zahvaljujem, da je danes tukaj z nami in da nas bo seznanil z krizo, ki jo je povzročila okužba z bakterijo IHEC. Več kot 30 ljudi je umrlo zaradi okužbe z to bakterijo, 3000 eh, pa jih je zbolelo. Končno je bilo ugotovljeno, kateri je vir te okužbe, ampak kljub temu so evropski kmetovalci utrpeli veliko škodo zaradi napačnih eh, obtožb. Predvsem je bilo veliko izgube pri proizvajalcih kumaric, paradižnika, solate in tako naprej. In eh, na začetku junija je bila zguba ocenjena, izguba za evropske kmetovalce ocenjena na 400 milijonov evrov na teden. Komisija je predlagala 210 eh, milijonov evrov eh, kot pomoč eh, za proizvajalce, ampak to za številne države izvoznice ni dovolj, predvsem če pomislimo na nastalo škodo. Ta kriza je pokazala, da je potrebno ustrezno spremeniti evropski odziv na krize in pa upravljanje eh, kriz in eh, zaradi tega je to potrebno upoštevati tudi pri prihodnji reformi skupne kmetijske pripombe. Komisar nas bo moral zapustiti ob 10.30, zato prosim vse poslance, da se osredotočite na eh, temo, ki jo danes obravnavamo. Gre za ukrepe, ki jih je sprejela komisija za pomoč proizvajalcem. Hvala lepa, Dačan, beseda je tvoja. Merci, euh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Dejansko, kot ste tudi že izpostavili in kot je že dobro znano, od 26. Eh, maja naprej eh, je narasla kriza v zvezi z Eskerikijo koli v Nemčiji in zaradi tega je seveda trpel trg eh, sadja in zelenjave in prišlo je do močnega znižanja prodaje in cen, celo eh, nekaj tednov pred izbruhom iskrike koli so bile eh, cene za 20 odstotkov niže kot v primerljivem obdobju lani in potem je prišlo seveda še dodatno do znižanja prodaje kot posledica krize. Eh, trg je seveda povezan z zaupanjem potrošnikov in Prvo je seveda, da vzpostavimo ponovno zaupanje potrošnikov, tako da ugotovimo, odkot prihaja infekcija. Na srečo eh, so v Nemčiji odkrili vir okužbe in v naslednjih dneh pričakujem tudi eh, podatke eh, strgov, iz tedna po objavi vira okužbe, se pravi, videli bomo, kako se trgi razvijajo po odkritju in v krizi je seveda moj prvi cilj, da se odzovemo kar se da hitro. Eh, tudi osebno sem nekaj časa bil predelovalec zelenjave in jaz dobro vem, kaj pomeni en evro, eh, ki se izplačuje kot eh, kompenzacija, kot nadomestilo hitro in kaj pomeni, ko ga pač eh, dobiš leto in pol pozneje. Se pravi, pomoč moramo dati čim hitreje. In tudi v svetu sem že povedal naslednje. Zadnja reforma SKP-ja se nanaša tudi na trg in komisija je do sedaj pravzaprav imela malo možnosti za hitre eh, odzive na take krize in upam, da bomo s premembami zakonodaje eh, lahko eh, zagotovili, da ne bo treba iskati nekih izhodov in rešitev v sili in tudi potrebujemo ustrezne tržne mehanizme v takih situacijah. In dejstvo pač je, da do sedaj nismo imeli na voljo ustreznih instrumentov. E, imel sem seveda tudi pomoč kolegov v komisiji in lahko smo se oprli e, na e, člen 191 e, in e, na podlagi tega člena smo se lahko odzvali v sedanji krizi. Imeli smo tudi izredni svet eh, ministrov. Eh, na tem svetu sem predstavil predlog, ki je omogočil nadomestilo za vse eh, predelovalce v višini 50 odstotkov. In sicer za tiste, ki niso člani uh, organizacij predelovalcev uh, in uh, imel sem drug uh, odstotek za člane teh organizacij in mi smo tudi izbrali pravzaprav proizvode, na katere je uh, kriza imela največji učinek in izbrali smo tudi pridelke, uh, pri katerih imamo manjše eh, kapacitete skladiščenja eh, po eh, žetvi, po tem, ko pač poberemo zelenjave, to se je nanašalo na paradižnik, zeleno solato, na kumare bučke in tudi papriko. Torej, izbrali smo tiste predelke, pri katerih je bil učinek krize največji in kjer je težko eh, prilagoditi pobiranje predelkov z, oziroma pre, pobiranje predelkov prodaji. In pripravili smo pomoč v vešini 210 milijonov evrov, to je bilo že napovedano v ustrezni uredbi. Eh, lahko smo seveda tudi dali eh, takošno pomoč, eh, vendar treba je seveda analizirati zahtevke eh, eh in do konca junija lahko predelovalci eh, zaprosijo za pomoč eh, in države bodo potem eh, posredovale komisiji te sezname zahtevkov in od sredine julija naprej bomo analizirali podatke in videli bomo, kakšni so zahtevki, koliko kmetovalci zahtevajo in po potrebi bomo po koncu junija dodali še eh, drugi obrok, še eh, dodatni znesek pomoči, odvisno je torej od zahtevkov. Izplačevali bomo torej od julija naprej in upoštevali bomo seveda razvoj trgov. Seveda moramo tudi eh, zastaviti nek najvišji znesek znesek eh, nadomestile, zaradi tega, ker pač eh, moramo upoštevati proračun, moramo tudi ugotoviti, kakšne so cene v posameznih regijah. Cene niso povsod, torej rekli smo 50 odstotkov za nečlane eh, pro organizaciji proizvajalcev in vzeli bomo seveda referenčno obdobje za cene 2008-2010. Na tej podlagi torej bomo izračunali eh, ta nadomestila. Za mnoge predelke v obdobju 2008-2010, če si ogledamo referenčne cene, so le te više od eh, cen eh, letos tudi v obdobju pred krizo. Torej odločili smo se za to referenčno obdobje, ker potrebujemo preverljive podatke za večino predelkov pa bo to seveda zelo koristno za predelovalce zaradi tega, ker so te cene v tem obdobju bile više od eh, sedanjih letošnjih cen. Večino med eh, vami zanima, eh, kaj smo se kaj želimo ponuditi ne članom organizacij proizvajalcev, Torej, mi smo sprejeli eh, seveda tudi določene izjeme za organizacije pridelovalcev, eh, določene omejitve so predvidene za naprimer umik eh, predelkov. Dejstvo je, da organizacija predelovalcev lahko izplačujejo samo omejena nadomestila, Eh, ne smejo naprimer porabiti več kot tretjino svojega proračuna za nadomestila. Se pravi, mi smo odpravili te omejitve zato, da bi te organizacije predelovalcev imele čim večjo fleksibilnost v tej situaciji. Seveda morajo eh, delovati tako, da to ne bo vplivalo na njihov program delovanja po krizi. No, to sem hotel izpostaviti. Uh, povedal sem že, da še vedno nimam podatkov o tem, kako se razvijajo e, trgi po napovedi teh ukrepov in po ugotovitvi, kje je vir okužbe. V naslednjih dneh bom imel e, te podatke v pisni obliki, jih bom e, tudi posredoval parlamentu, zato da boste vi Eh, pravočasno obveščeni o eh, dogodkih. Eh, hvala lepa in seveda sem na voljo za vaše vprašanja. Hvala lepa, Dačan, za to pomembno sporočilo. Sedaj pa bomo kar takoj pričeli z razpravo. Še enkrat, Dačan. Samo še nekaj, pravgotovo boste zastavljali vprašanje. Eh, torej v naslednjih mesecih bomo potrebovali tudi ustrezne ukrepe promocije, komunikacije za to, da vzpostavimo tudi zaupanje pri potrošnikih, zaupanje v našo eh, zelenjavo. Dejstvo je, da smo ugotovili vir okužbe in ugotovili smo, da eh, ne gre za pomakljivosti v celotnem sektorju kot uh, Eh, so nekateri trdili. Vsekakor bomo sprejeli ukrepe, s katerimi bomo eh, opravljali analize situacije na ravni skupnosti in v teku tega leta upam, da bomo pripravili eh, komunikacijske eh, kampanje, se pravi, te bi radi sprožili že v jeseni letos. Se pravi, gre za informacijske kampanje, promocijske kampanje za zelenjavni sektor. Najlepša hvala, Dačen. Sedaj pa pričenjamo z razpravo. Kolege, prosim, da se držijo časa za govor. Imamo natančno pol ure. Albert Tes. Ja, Gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar, eh, hvala lepa, da razpravljamo o tej temi in če preden začnemo razpravljati o denarju za predelovalce zelenjave, bi vas rad spomnil na to, da nas je zadela kriza, ki močno vpliva tudi na ljudi, eh, ki so oboleli. V Nemčiji je 39 oseb umrlo zaradi te bolezni. Imamo več kot 2000 obolelih in 200 obolelih bo eh, nosilo vse življenje hude eh, zdravstvene posledice. V tem času ne bi bil rad minister za potrošnike. Ne glede na to, kaj je naredil minister za potrošnike, eh, v vsakem primeru bi bilo narobe, če bi opozorilo eh, izdali eh, prezgodaj pozno in bi nekdo umrl, bi vsi pisali, da je ministrica za potrošnike kriva. Ehm, sedaj pa vsi pravijo, da smo opozarjali prehitro. Na stvari moramo gledati diferencirano. V Nemčiji imamo federativne eh, strukture, zvezdne dežele so pristojne za to področje in hamburška senatorka je izrekla ta sum, eh, da Eh, se bakterije nahajajo v španskih kumarah in eh, minister za zdravje je moral izreči opozorilo. Vendar opozorilo je bilo omejeno na severno Nemčijo, to pa ni prav nič eh, koristilo zaradi tega, ker je prebivalstvo v paniki reagiralo kot je in ni več kupovalo uh, zelenjave, zlasti ni več kupovalo uh, paradižnika in kumar. Uh, gospod komisar, ne, da bi sedaj zahteval nadomestila, vendar želim uh, povedati, da niso škode utrpeli samo predelovalci zelenjave. Eh, potrošniki v Nemčiji naprimer tudi mocarele niso več jedli, ker pač niso jedli paradižnikov, potem tudi mocarele niso jedli in eh, pri eh, proizvodnju mocarele so morali tudi omejiti zaradi tega, ker se je zmanjšala poraba. Sedaj pa management eh, v krizi, upravljanje v krizi v Bruslju. Torej, hvala lepa, da ste se tako hitro odzvali in znesek 150 eh, milijonov ste povišali na 210 milijonov. Mi se zavedamo seveda, da to ni dovolj za ustrezno nadomestilo. Moje vprašanje, gospod komisar, je. Uh, katere predloge bi mi lahko ponudili skupaj za to, da v prihodnje eh, Eh, dobimo dovolj finančnih sredstev za primere kriz eh, in do kriz bo prihajalo, kakršnih koli že. Mi moramo razmisliti o tem in moramo razmišljati eh, o proračunu skupaj s komisijo, z državami članicami. Dva odstotka finančnih sredstev, ki jih imamo na voljo za kmetijstvo, bi morali vsako leto Eh, prihraniti za nek krizni sklad in mi moramo zagotoviti, da ta finančna sredstva ostanejo v blagajni in da potem ne bodo posegli drugi. Češ eh, pač, eh, ko tu prihranimo nekaj denarja, da se pač porabi za programe Galileo ali karkoli že. Torej, mi moramo pravočasno začeti zbirati finančna sredstva za to, da bomo pripravljeni za take krize. Hvala lepa, Albert Garcia Perez. Por supuesto, comenzar agradeciendo al comisario. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim komisarju za to, da je danes dopoldan z nami. Razpravljali bomo o ukrepih, ki so bili sprejeti za to, da bi se spopadli s krizo na, v sektorju zelenjave zaradi okužbe z bakterijo EHEC. Najprej želim izraziti sožalje z družinami, ki so utrpele zdravstvene težave zaradi tega. Ne smemo pozabiti na nje in izkazati moramo solidarnost z njimi. Mislim, da tukaj govorimo o vprašanjih, kaj bi komisija in druge institucije morale storiti, zato da bi se bolje odzivali na krizo in podobne krize. V razpravah v Evropskem parlamentu smo opozorili na to, kakšne napake so bile storjene pri upravljanju s to krizo. Naprimer, sistem obveščanja, tako se zdi, je sicer deloval glede izvira eh, zelenjave, ampak ni deloval v smislu kako je bila ta zelenjava potem distribuirana po državi. To je potem vplivalo na žetev in tudi na ugled španskih proizvajalcev. Danes smo torej tukaj, da spregovorimo o tem, kaj je komisija storila za to, da bo to izboljšala. Pomenkljivosti seveda so v tem kar je komisija storila, ampak predlog uredbe ni bil soglasno sprejet, štiri države so glasovale proti. Vseeno pa je bil odziv pozitiven in vsekakor se zahvaljujemo komisiji za to, da je bila na voljo in vsekakor bomo zelo napeto prisluhnili vašim odgovorom. To se razlikuje od krize v mlečnem sektorju, kajti sredstva se ne delijo po državah, to bi morda bila dobra zamisel. Prav tako pa sistem nadomestil prednost daje tistim državam, ki trenutno proizvajajo te izdelke in ne tistim, ki so bile najbolj prizadete zaradi te okužbe komisarja bi prosila, da pripravi dodatne ukrepe. Nadomestila v okviru uredbe, koliko razumem, je mogoče razširiti tudi na druge izdelke, naprimer, da bi pokrili sezonsko sadje in zelenjavo. Poleg tega lahko, po mojem mnenju, komisija stori še nekaj. Namreč, lahko bi se izognili morebitnim naključnim ukrepom, ki bi jih lahko uvedli naši trgovski partnerji, tukaj moramo zagotoviti določeno mero prožnosti pri izvajanju te uredbe. Poskrbeti moramo, da bo do ukrepi ustrezali posamezni geografski regiji in da bomo prožni. Zelo zadovoljna sem, ko, sem, ko ste omenili kampanje za dviganje ozaveščenosti. To bo ključnega pomena in zelo pomembno je, da lahko sami promoviramo svoje izdelke, svoje pridelke. Prav tako moramo ponovno vzpostaviti zaupanje v evropske izdelke in storiti bi morali vse, kar je v naši moči, zato da bodo kampanje za ozaveščanje izvedene ustrezno v Evropski uniji. Tako bi lahko poskrbeli, da bodo ljudje poznali značilnosti evropskih izdelkov in pridelkov. Če sklenem, mislim, da moramo v razpravah o prihodnosti SKP govoriti tudi o novih orodjih, ki bi lahko bila bolj učinkovita pri odzivih na to krizo, kot je bila ta. Hvala. Ja, Samo še nekaj minut imamo. Ne bom eh, posegal eh, sedaj, ko govorijo koordinatorji, potem pa vas bom nekoliko omejil, George Lyon. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto kratek bom. Gospod komisar, prvo vprašanje ali lahko potrdite, da je bil sedaj odkrit izvor te okužbe. Ali so to bili res organsko pridelani kalčki, nas lahko morda obvestite o tem, v katero smer sedaj poteka preiskava, kaj je vse skupaj sprožilo. To je zelo pomembno. Drugo vprašanje. Obstajajo pomisleki o nadaljnih ukrepih, torej priprava strokovnega mnenja in kako težko je bilo ugotoviti izvor. Zanima me, ali lahko potrdite, da bo do komisija in nemške oblasti izvedle poglobljeno analizo tega, kaj so storili prav in kaj narobe. Morda bi lahko tudi ugotovili, kaj je treba spremeniti za to, da bi izboljšali svoje odzivanje na krizo. Po mojem mnenju je to imelo zelo velik vpliv po celotni Evropi toliko kmetovalcev je izgubilo svoje bližnje in prizadeti so bili tudi drugi. In še tretje vprašanje. Ruski trg zanima me, ali se približujemo ponovnemu odprtju trga z Rusijo. Pri trgovanju se pojavlja zelo veliko težav, kajti če želimo ponovno okrepiti trg, potem je ključnega pomena, da se tudi ruski trg ponovno odpre. In še zadnje vprašanje, 210 milijonov evrov, to je sicer zelo dobrodošlo. Zanima me, odkot v proračunu to prihaja in ali obstajajo možnosti, da bi teh sredstev bilo še več, če bi se pojavila potreba. Hvala. Hvala lepa, George. Martin Hoisling. Uh, eh, Ja, gospod komisar, hvala lepa, da ste prišli. Kriza še ni mimo, še vedno imamo nekaj primerov novih obolelih v Nemčiji, vendar o tem se ne piše več toliko v časopisih. Sicer so našli vir uh, onesnaženja, vendar ne uh, vzroka. Uh, kako je prišel uh, ta sev na kalčke, tega še vedno ne vemo. Uh, naprimer uh, so našli tudi. Uh, Ehek v nekem potoku, očitno je to prišlo iz uh, nekega obrata z, za uh, čiščenje odplak. Torej, mi moramo torej govoriti tudi o tem, odkot prihaja celotna uh, kriza, kaj je vzrok, uh, Dolgo smo tudi razpravljali o tem, da se uporabljajo množično antibiotiki v kmetijstvu. 50 odstotkov vseh antibiotikov porabimo v kmetijstvu. In zlasti pri eh, bolezni, proti kateri se težko borimo, ni treba dosti razmišljati o tem. In eh, zakaj je pravzaprav tako dolgo trajalo, preden smo sprožili krizne mehanizme, ali smo se kaj naučili iz te krize. Evropa je tu eh, še enkrat pokazala, da potrebuje boljše upravljanje v krizi. Eh, in eh, tudi Nemčija v eni točki ni ravno eh, dobro ravnala. Mi imamo to federalno pristojnost za zdravstvo in zaradi tega je prišlo do pozne reakcije in za potrošnike so stvari bile nejasne. Mi potrebujemo torej neko koordinacijo na evropski ravni pri takih krizah, potrebujemo zanesljiva stališča Evropske unije, in zanesljivo službo, ki bo odločila o tem, kdaj je treba spremeniti eh, način uživanja zelenjave in podobno, kdaj je treba izdati eh, opozorila. Tega ne smemo prepuščati nacionalnim eh, ali pa regionalnim strukturam. Eh, se pravi, treba je seveda tudi zastaviti vprašanja na domestil, eh, tudi za bodočo SKP. Tudi George Lane je to vprašanje že zastavil, odkot pravzaprav prihaja denar, ki ga bomo porabili za to področje. In eh, Mi se moramo zavedati tudi, da ne moremo nadomestiti vseh izgub. To je lahko samo nek sklad za pomoč in v končni eh, fazi so drugi profitirali od te krize, kaj te ljudje niso jedli manj kot sicer, eh, temveč so jedli druge stvari in zaradi tega je treba realistično gledati na stvari. In potem kako je z eh, očkodninami oziroma nadomestili za pridelovalce kalčkov. Kalčki niso zelenjava. Kam spadajo torej pridelovalci kalčkov? Čisto konkretno torej. In potem še zadnje vprašanje. Kako boste poskrbeli za to, da v prihodnje razvijemo krizni mehanizem na evropski ravni, kajti prav gotovo to ni zadnja kriza. Torej, to potrebujemo za opozarjanje in tudi za uh, nadomestila in eh, ne bi se smelo zgoditi, uh, eh, zgoditi da bo uh, v prihodnje vse potekalo tako kaotično kot v zadnji krizi. James Nicholson, prosim. Refund. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bom zelo kratek. Tudi sam želim izražiti sožalje tistim, ki so trpeli, tistim, ki so izgubili življenje, kajti življenja nikoli ne moremo dobiti nazaj. Izraziti želim tudi sožalje s proizvajalci, kajti tudi oni svojega dohodka ne bodo dobili nazaj. Jasno je, da lahko preuranjene odločitve in ukrepi povzročil zelo veliko škode. Mislim, da nekateri komentarji na začetku te krize niso temeljili na dejstvih in to je sedaj jasno. Pomembno vprašanje smo že slišali, slišali, kakor je povedal George Lyon, ali bo analiza, ki jo boste izvedli, zagotovila, da se bomo nekaj naučili iz te lekcije. Mislim, da to prehitro pozabimo. Več kriz je že bilo, ki so vplivali na celotno Evropo. In številne krize ne upoštevajo meja v okviru Evropske unije. Zanima me, ali menite, da se Evropska komisija lahko ustrezno odzove. Žal se bo problem prav gotovo spet pojavil kakšen. In zanima me, ali imamo ustrezen mehanizem za odzivanje na podobne probleme. Hvala. Bene, grazie. Eh, abbiamo finito. Dobro, s tem smo zaključili s krogom koordinatorjev. Sedaj pa, dragi kolegi, res prosim, da omejite svoje prispevke. Lorenzo Fontana, želiš besedo? Oprosti, nisem te videl. Ja, hvala, gospod predsednik. Tudi sam bom čisto kratek. Temeljno vprašanje, gospod komisar se mi zdi, je naslednje. V kmetijstvu se v zadnjem času vedno znova pojavljajo krize, zaradi tega potrebujemo tudi ustrezne mehanizme za odziv na takšne krize. In to je tukaj temeljno vprašanje, kajti sicer trpijo predvsem proizvajalci. Drugo temeljno vprašanje je vprašanje finančnih sredstev. Kot je dejal gospod predsednik, je to le prvi korak, kajti situacija je predvsej težavna. Pomagati moramo torej proizvajalcem. Hkrati pa moramo ugotoviti tudi, zakaj je prišlo do te krize, kdo so krivci. To sta dve temeljni vprašanji. Hvala lepa, Lorenzo. Sedaj pa Herans Garcia za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Spustila se bom kar v bistvo problema. Zaradi Lizbonske pogodbe je komisija do neke mere nedotakljiva. Ko povzroči škodo tako proizvajalcem kot tudi državljanom, dobimo pa le politični odziv. Sredstva, ki so na voljo za nadomestilo, so majhna v primerjavi s povzročeno škodo. V drugem poglavju proračuna je na voljo 100 milijonov evrov. To je zelo majhen znesek, ki ste ga namenili tej krizi. Ne pokriva vseh proizvodov, ne pokriva vseh prizadetih držav, prav tako ne vseh proizvajalcev mislim, da bi morali zagotoviti zelo veliko finančne pomoči, kajti škoda je bila zelo velika. Ne pa, da zelo veliko škodo poskusimo nadomestiti z majhnimi nadomestili. Ponovno moramo poskrbeti za ugled španskih proizvajalcev in to moramo storiti še pred septembrom. Zakaj bi izpustili poletje? Ponovno moramo vzpostaviti dobro ime španskih proizvajalcev. Španski proizvajalci, portugalski proizvajalci, francoski ali polski proizvajalci niso bili krivi za to krizo. Še vedno lahko vidimo, da so na seznamu organsko predelane kumarice iz Španije komisija pravi, da je problem tehnične narave, prosim vas, da poskrbite za to, da bodo stvari potekale tako, kot je treba in da izbrišete vse omembe španskih proizvajalcev. Hvala. Prostite, kolege, ampak minute so nam res štete, kaj ti komisar nas mora ob 10.30 zapustiti. Okay, Bovi. Posem na hitro tri vprašanja. Prvo vprašanje gre za krizni sklad in proračun. kako je težko najti denar. V proračunu za 2010 450 eh, milijonov, ki niso bili uporabljeni eh, za kmetijstvo, eh, bodo pač porabljeni za projekte ITER. In to se mi ne zdi v redu v taki situaciji. To pomeni, kadar imamo težave z ravnovesjem in kadar imamo težave z denarjem, ki ga nismo in moramo ta denar, eh, ki je ostal, porabiti za krizne zadeve. Drugo. Mislim, da se je pokazalo jasno, da potrebujemo pravi proračun za SKP in v taki krizi nikakor ne smemo zmanjševati proračuna za SKP, to je posem jasno. Hkrati pa je treba uh, nekaj narediti v drugih sektorjih in naprimer je treba uh, tudi uh, i, um, povišati eh, proračun za EFSO in tudi za druge eh, analize in podobno. Tako se tudi dela v eh, ZDA in v Evropi premalo delamo. Mi smo pod tem, kar bi morali storiti in mi moramo torej povišati proračun za EFSO. In tretja stvar. Nova Eh, nov primer nastaja v Franciji in sicer gre za mleto meso, ki ga prodaja Lidl na severu Francije. In eh, se pravi, tu imamo pravo dramo eh, zaradi tega, ker ni zagotovljena sledljivost. Meso prihaja iz različnih držav Evrope, je zaklano v različnih državah in potem pač to zberejo za mleto meso, kje so garancije za potrošnike. Eh, dan danes ne moremo eh, seveda najti vzroka, kajti mi mletega mesa ne moremo uh, razdeliti na dele, mi ne vemo, odkot prihaja to meso za mleto meso, mi nimamo zagotovljene sledljivosti.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 in tudi zmanjšanje porabe v uh, celi Evropi. Torej, vi ste to že opisali, vendar kot kolegica Erans uh, eh, menim, da je treba ukrepati zelo hitro, naprimer, kar zadeva uh, reklamo. Tu ne moremo čakati. To je potrebno za povišanje Eh, prodaje in za vzpostavljanje zaupanja. Gre za krizo javnega zdravja, za to gre in tu smo imeli slabo upravljanje v krizi in zaradi tega je eh, nastal ta plas eh, pri tej krizi zelenjave. Potem pa nadomestila. Seveda je dobro, da je predvideno nadomestilo, da so predvidene očkodnine, vendar lahko bi bil znesek višji. torej treba bi bilo prilagoditi znesek tudi škodi, eh, do katere je prišlo tudi zaradi pomankanja zaupanja. Potem tudi sistem zgodnjega opozarjanja ni dobro deloval. Eh, gospod komisar, vi ste sicer dali dobro analizo tega problema, vendar rada bi več slišala o tem, eh, kaj nameravate storiti, da stvari izboljšate, spremenite, zato da bodo Eh, krizni mehanizmi in upravljanje v krizi boljši. Dobro, gospod Sikerski, naslednji na vrsti. Uvažam, že podjeti djavanja čez komisijo. Hvala lepa. Mislim, da Evropska komisija ni ustrezno ukrepala. Problem sektorja sadja in zelenjave je zelo zapleten in proizvajalci so v zelo težavnem položaju. Drugič, predlagani ukrepi vključujejo preveč birokracije. Predlagano nadomestilo bolj koristi organizacijam proizvajalcev in to ni dobro zamisel oziroma teh organizacij v novih državah članicah ni prav veliko. Zato mislim, da bi morali nadomestilo zagotoviti posameznim proizvajalcem, seveda pa bi ob tem morali upoštevati ustrezne postopke. Mislim, da bi morali sredstva deliti po posameznih državah, prav tako bi morali več možnosti dati rešitvam, prilagojeni za posamezne države. Mislim tudi, da niso vključeni vsi proizvodi v te ukrepe, naprimer šampinjoni. To je nekaj, kar se še posebej pogosto pojavlja na polskem. Kar se deva Rusijo. Iz tega problema se moramo nekaj naučiti o teh vprašanjih lahko govorimo na dvostranski osnovi med EU in Rusijo. Seveda pa moramo odgovoriti na vprašanje, kar zadev, kaj bo z nadzori, nadzorom in spremljanjem. Hvala. Ja, Ja, Hvala lepa, da ste tukaj, gospod komisar. Mi smo slej, ko prej v težavne situacije, veliko je mrtvih in še več jih bo. Imamo na tisoče obolelih in nekateri so tako težko oboleli, da bodo uh, celo življenje nosili posledice, čeprav, na primer, uh, ni. Uh, mnogih primerov novih obolenj, jih je pa še vedno nekaj vsak dan. In dejstvo je, da smo uh, tudi uh, eh, ekoli našli v uh, reki, v potoku in verjetno je tako tudi prišel v ekosistem. Naše sočutje seveda velja vsem prizadetim, vendar mi se moramo seveda pogovarjati tudi o kmetovalcih, ki predelujejo zelenjavo in ti so utrpeli veliko ekonomsko škodo. V Nemčiji se mnogi ljudje izogibajo uh, zelenjavi, ki jo lahko uživajo surovo in ali to pomeni, da morajo očkodino prejeti vsi tisti, ki so utrpeli dokazljivo škodo, naprimer ne glede na to, katera zelenjava je to, kako je pri jagodah, eh, rukola po evropski definiciji ni solata, ali tu ne bo očkodnine za rukolo, imamo 90 odstotno zmanjšanje. Uh, prodaje v določenih obratih in uh, kako je pravzaprav tudi z očkodninami, uh, eh, ki naj bi se plačevali samo skupnostim uh, predelovalcem. Kaj pa s posameznim obratom, ki niso člani nobenih uh, skupnosti? Torej, tu moramo upoštevati, da so prizadeti vsi kmetovalci. Da je gospod Tes zahteval uh, krizni sklad, naj povem, da sem tak sklad je jaz zahtevala že pri dioksinski eh, krizi, to bi tudi močno podprla in mislim, da se moramo tega hitro lotiti zaradi tega, ker bodo sledile še druge krize. Hvala lepa. Yes. Uh, uh, Hvala lepo. Najprej želim pohvaliti gospoda komisarja, da je tako hitro ukrepal, kar zadeva sklad za izredne razmere. V nasprotju z vašim kolegom Dalijem, ki bi moral biti takoj na letalu za Rusijo, takoj potem, ko je kriza udarila, kolikor vem, se to še vedno ni zgodilo. Mislim, da je odzival prepočasi. Vaš odziv na področju kmetijstva je bil zelo hiter in zato vas želim pohvaliti. Imam eno konkretno vprašanje. Mislim, da so sredstva tukaj preniska, ne govorim o maržah, čeprav govorimo naprimer o marži 800 milijonov evrov. Tu zaenkrat koristimo 210 milijonov evrov. V povezavi s tem, kar je vprašal gospod Lyon, kakšen je manevrski prostor za to, da bi morda še nekoliko bolj razvili sklad za odzivanje na izredne razmere. Pa še nekaj. Proizvajalci paradižnikov, ki niso zavrgli svojega proizvoda, ampak so ga prodali po zelo nizki ceni, naprimer cent ali dva na kilogram, to ni normalna cena, oni zaenkrat niso upravičeni do ničesar, zanima me, ali ne bi tudi oni morali biti deležni pomoči v okviru tega sklada. Želim konkreten odgovor na to vprašanje. Hvala. Mato pojo lenička. Mato in potem olejička. Hvala lepa. Najprej vas želim vse opozoriti na škodo, ki je bila povzročena tako žrtvam kot tudi španskim proizvajalcem posledi, to je posledica predvsem neodgovornega ukrepanja brez kakršnih koli dokazov ali previdnosti. To je povzročilo zelo veliko škode, zaprlo je trge in škodilo je tudi ugledu naše visoko kakovostne proizvodnje v Španiji. V Španiji mi imamo zelo visoke standarde v zvezi s kakovostjo, ki jih tudi spoštujemo. Komisijo pozivam naj poskrbi, da se to nikoli več ne bo zgodilo. Prav tako bi morali poskrbeti za kazni. Zadovoljen sem bil z besedami komisarja v zvezi z nadomestili, ampak to ni dovolj. Nezadostno je tako v smislu količine finančnih sredstev, kot tudi izdelkov, ki so vključeni v to. ta sredstva niso bila neporabljena zaradi pomankanja zahtev, ampak zaradi majhnega števila izdelkov, ki so bili vključeni v to. Klinička in potem Anjon. Komisarju, ja uvažam, že dišaj imamo nižle funkcionujoco inspekcijo. Hvala. Mislim, da je danes, kar zadeva nadzor živil na področju proizvajalcev mesa in mleka, in tudi na področju veterine zadeve delujejo tako, kot je treba, ampak na drugih področjih ne. V posameznih državah imamo različne sisteme, proizvodnja poteka na globalni ravni. Zato bi v prihodnosti morali ta sistem analizirati in iskati sodobne rešitve, ki bodo združljive in skladne v celotni Evropski uniji, ne samo kar zadeva proizvodnjo mesa ali mleka, ampak zagotoviti moramo, da se bomo lahko obranili grožen na drugih sektorjih, naprimer kot sta sadje in zelenjava. To je bilo prvo vprašanje in drugič embargo, ki ga je uvedla Rusija, še vedno ni bil umaknjen. Zato ni mogoče na oziroma v Rusiji prodajati sadje in zelenjave iz Polske. Posledice so zelo velike, vse skupaj pa je posledica nedelujočih sistemov, inšpekcij, ki niso prav tako bile ustrezno izvedene. Tudi proizvajalci šampinjonov so utrpeli veliko škode. Razmere so zelo resne, zato komisarja pozivam, da tudi šampinjone oziroma gobe vključi na seznam izdelkov, ki so upravičene do nadomestil, če krize ne bi bilo in če nemške oblasti ne bi uvedle svojih ukrepov, potem proizvajalci gob ne bi imeli takšnih težav, kot jih imajo danes. Zadnje vprašanje pa je trgovina z Rusijo. Hvala. German, my... Gospod Agnew. Hvala lepa, gospod predsednik. Sočustvujem z nemškimi državljani, koliko razumem, bodo nekateri do konca življenja morali biti na dializi. Najprej naj bi za krizo bila kriva Španija. Španija se je potem obrnila EU za nadomestila in seveda bodo britanski dagoplačevalci krili ta nadomestila. Komisar, želim, da poskrbite za to, da boste poskušali nazaj dobiti ta nadomestila od Nemčije, kajti Nemci so povzročili to krizo, če tega ne boste storili. Vas pozivam, da mi potrdite, da britanskih kmetje ne bodo na slabšem. Hvala. Gospod Lavija. Hvala lepa, gospod komisar za zelo hitre odziv komisije. Imam pa nekaj vprašanj, zanima me. Ali veste, da zahteve za ukrepe na področju reklamiranja v okviru trenutnih pravil lahko predstavimo do 30. novembra, kar zadeva trge tretjih strani, je rok 30. marec naslednje leto. Glede na to, da je časovnica takšna, kot je, se mi zdi jasno, da bodo programi reklamiranja odobreni prepozno za to, da bi vplivali na ponovno vzpostavitev zaupanja na trgih. Drugič, kar zadeva uredbo o umiku izdelkov in škodi, mislim, da obstajajo razlike med različnimi izdelki. Naprimer, Izdelki, ki lahko prispevajo k toplogrednim plinom, naprimer 300 ton lahko dobijo nadomestila. In še tretjič, proračun. Mislim, da obstajajo sredstva v določenih proračunskih postavkah, ampak trenutno govorimo o zelo veliki količini finančnih sredstev, ki še niso bila porabljena. To je problem. Zato se mi zdi, da je jasno, da bi nekaj morali storiti. Hvala. Grazie, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar, za hiter in učinkovit odziv. Tri hitra vprašanja. Najprej omejitve pri eh, prodaji izdelkov, eh, pa velike izgube. Gospod komisar, kljub prizadevanjem Evropske komisije, kljub eh, koordinaciji Evropske komisije, je eh, bila ta kriza zelo velik udarec eh, za številne kmetovalce, grozi jim celo bankrot. In pomoč Evropske komisije zagotovo ne zagotavlja preživetja predvsem majhnim kmetijam. Potem pa trgovina potreben je eh, preprost sistem za izvoz v Rusijo, za izdajo eh, certifikatov eh, izdelkom, ki jih izvažamo v Rusijo. Odziv mora biti hiter, učinkovit. Potrebno je poskrbeti za večjo prodajo sveže zelenjave. kampanja naj eh, bi eh, potekala čez nekaj mesecev, ampak mi moramo poskrbeti v tem trenutku, da se bodo naši državljani odločili za uživanje svežega sadja in zelenjave. Hvala lepa, gospod predsednik. Tri zelo kratke pripombe imam in bom kar se da kratek najprej kar zadeva odziv komisije na krizo upravljanja ter prihodnost. Mislim, da komisiji primankuje politične pobude na tem področju, kaj te trenutno še ne poteka razprava na evropski ravni o tem. Prav tako med evropskimi institucijami ter nemškimi oblastmi ni dovolj stiko, tudi to velja za druge države. Zaradi tega so potrošniki zaskrbljeni, vse skupaj pa vodi v izgube proizvajalcev. Odziv na krizo ni bil dober, kar zadeva krizno upravljanje. Na voljo imamo uredbo, s katero se države članice niso v celoti strinjale. Tudi višina nadomestil ni ustrezna, Večina proizvajalcev, še posebej španskih proizvajalcev, ne bo dobila dovolj nadomestila ali sploh ne bo dobila nadomestila, prav tako pa niso v nadomestilo vključeni vsi izdelki in pridelki. Več vrst zelenjave in sezonskega sadja bi morali vključiti v to. Po mojem mnenju uredba ni dovolj prožna, preveč je birokracije. Zaradi tega se pojavlja vtis, da je birokracija bolj pomembna kot dejansko zagotavljanje nadomestila kmetovalcem. Želimo si, da bi to uredili čim prej. Prav tako si želimo, da bi enako hitrost, katero bomo zagotovili nadomestila za kmete, uporabili tudi pri reklamiranju evropskih izdelkov. Mislim, da je še čas, da rešimo nekaj poletne žetve. Kar zadeva prihodnost, naša odgovornost je, da spremenimo in popravimo vse, kar je treba, zato da se ta kriza ne bo ponovila. Hvala. Hvala lepa vsem. Gospod komisar, poskušali smo se omejiti v svojih prispevkih, ampak eh, vsekakor je tema tako zanimiva, da so se skoraj da vsi želeli javiti, javiti k besedi. Spostaviti je potrebno zaupanje evropskih državljanov v evropske proizvode in zaradi tega je zelo pomembno, da Evropska komisija sprejme ukrepe, kar se da hitro. Dačem beseda je tvoja. Eh, Vodit, uh, eh, ja, Jula, la dernière integracija. Eh, pravite, oziroma nekdo je na koncu rekel, da je komisija zelo slabo eh, vodila situacijo, upravljala slabo, prepozno, preveč birokracije. Povejte mi, v kateri eh, od zadnjih kriz je komisija tako hitro ukrepala. Povejte mi eh, sektor, eh, kjer. Eh, komisija niti čakala ni na konec krize, eh, da bi že sprejela ukrepe. Torej, ne morete reči, da komisija ni hitro eh, reagirala in sicer gre prav za vprašanje prizadetih strani, pridelovalcev in eh, za vprašanje odškodin. Mislim, da je to nepravično. Eh, komisija je pač eh, storila vse, kar lahko, naprimer na področju zdravstva, zaščita eh, potrošnikov, na področju kmetijstva, pomoč kmetovalcev. Torej, lahko vam zagotovim, seveda za stvari, ki mene osebno zadevajo, ki jih jaz upravljam, da bomo skrbeli za ustrezno spremljanje situacije na področju zdravstva. V stalnem stiku sem tudi s komisarjem Dalijem eh, in skupaj sva tudi eh, bila na eh, izrednem svetu ministrov in gospod Dali je tudi spregovoril, govoril je o odzivnosti komisije v taki situaciji, vendar vi zelo dobro veste tudi, da Eh, nima komisija inšpektorjev, države članice imajo inšpektorje. Komisija ima pač eh, pravila. Vi vedno pravite, da je preveč pravil in uredb, eh, vendar tu v tej situaciji ni težava v pomankanju zakonodaje, gre za izvajanje v državah članicah in koordinacijo in administracijo v državah članicah. Se pravi, treba je dejansko eh, stvari spremljati jasno in pojasniti stvari tam, kjer niso jasne. Treba je zagotoviti več preglednosti v koordinaciji, vendar tega ne more storiti komisija na mesto držav članic. Eh, to moramo delati z roko v roke z državami članicami. Vi pravite, komisija se ni odzvala eh, dovolj hitro. Po mojem mnenju, no, ne vem, ali bi lahko reagirali hitreje pravite, da se moramo koordinirati svetom. Šel sem na izredni svet eh, ministrov za kmetijstvo v sredini junija z svojim predlogom. Nisem čakal na to, da mi kak minister reče, gospod komisar, treba je nekaj narediti in potem eh, čakal še nekaj tednov in mesecev, da nekaj naredimo. Kot se je to zgodilo eh, že večkrat v preteklosti. Prišel sem s predlogom, ki sem ga dal na mizo. Potem potem ta eh, uredba, ta pravila so pravila komisije in ne sveta in zaradi tega smo pač eh, konsultirali seveda države članice v eh, odboru za svetovanje, vendar. To je nekaj, o čemer lahko sprejema odločitve komisija sama, brez posvetovanja z državami članicami. In Potrebno je seveda, da svet sprejme pravno podlago za delovanje komisije, da zato, da komisija lahko ukrepa. In to je bila uredba komisije in komisija je tu uh, delovala. Potem ste tudi rekli, preveč birokratska pravila, preveč birokratska uredba. Uh, E, torej, jaz bom zelo k malu moral pač utemeljiti, kako smo uh, porabili evropski denar. Mislim, da je v interesu uh, vseh, da pokažemo, da poskrbimo za dobro upravljanje z denarjem. Mi moramo pač zahtevati nek minimum in mi imamo seveda tudi administrativna uh, pravila za organizacije predelovalcev, ki imajo tudi operativne programe in z njimi pač uh, lahko uh, sodelujemo laže. Mi ne moremo pač uh, dajati denarja za proizvode, za izdelke, za katere ne vemo, ali so jih umaknili ali ne. Torej, mi moramo po eni strani skrbeti za hitro ukrepanje, hkrati pa za tudi pravilno uh, delovanje. Prosim, povejte mi, kateri element je preveč eh, eh, birokratski. Mi smo zahtevali namreč eh, eh, minimum, mi smo prilagodili pravila v enem tednu. V tem trenutku, ko je pač eh, pravilo sprejeto, eh, ko je uredba sprejeta, lahko seveda predelovalci na podlagi zahtevkov prejmejo očkodnine oziroma nadomestila. Eh, Eh, torej, seveda morajo dokazati, da so ali uničili pridelke ali pa jih umaknili in eh, države članice potem komisiji posredujejo eh, podatke, na tej podlagi komisija opravi izračune in plača nadomestila. Tu ni ničesar kompliciranega. No, potem pa proračun. To sem že povedal. V skladu z našimi analizami čakam pa seveda tudi še podatke od držav članic. V skladu torej z analizami mojih služb eh, smo seveda izbrali določene predelke. Izbrali smo tiste, ki jih je najbolj prizadeta kriza in ki jih eh, najtežje shranjujemo za poznejšo prodajo. In šlo je seveda za um, pridelke keše niso šli v prodajo, torej 200 milijonov evrov približno bi moralo pokriti potrebe. Seveda je to v skladu z našimi ocenami iz začetka junija, ko krize še ni bilo konec. Ko bomo pač imeli bolj realne podatke eh, z eh, konca junija, bomo o tem še razpravljali eh, v upravnem odboru in videli bomo, ali je treba prilagoditi te zneske. Vaj, nočemo uh, ravnati eh, preuranjeno, temveč hitro. Izboljšali bomo torej naše delovanje v mejah možnega, v mejah eh, tudi proračunskih eh, možnosti. 200 eh, milijonov smo rekli, mislim, da lahko predvidimo tudi več, če se bo pokazalo, da obstaja potreba. Potem to bomo videli v začetku julija. Eh, Organizacija predelovalcev že imajo določena sredstva, seveda omejena. Sredstva mi od njih v take krizi ne moremo pričakovati, da bodo vse pokrili, vendar organizacije predelovalcev že sedaj lahko ukrepajo. Mislim, da je nekdo tudi uh, dejal, ne vem, ali je ta poslanec eh, še tukaj. Torej, spraševal je, zakaj uh, organizacija predelovalcev in ne individualni eh, predelovalci. Ne, očkodnine bodo izplačane tudi individualnim predelovalcem, vendar sektor sadja in zelenjava je sektor, kjer celotna eh, SUV temelji na organizacijah pridelovalcev, kajti tudi zakonodajalec je menil, da v tem sektorju eh, najbolje delujejo tisti, ki so organizirani in zaradi tega se obračamo na take organizacije. Organizacije eh, lahko eh, seveda eh, ukrepajo učinkovito in najlažje je seveda, če so predelovalci eh, organizirani v te organizacije predelovalcev. Mi jih torej spodbujamo k organizaciji. Potem smo tudi rekli promocija. Mi smo skrajšali razpis eh, za uh, sektor zelenjave v taki situaciji. Eh, kajti sicer bi šele eh, zbirali eh, vloge do oktobra, novembra, mi smo torej skrajšali te roke, do 15. augusta lahko že organizacija pridelovalcev predlagajo in potem države članice do 15. septembra pošlejo svoj izbor eh, eh, komisiji in potem bomo že sprejeli eh, program promocije. Torej, mi smo skoraj za šest mesecev skrajšali celoten postopek. Hitreje pa ne gre, kaj ti mi moramo seveda spoštovati neko minimalno proceduro, minimalni postopek in potrebujemo seveda tudi pravilne postopke. Potem pa Rusija in izvoz. Nekaj dni po krizi in uh, po objavi identifikacije vira okužbe smo imeli vrh EU-Rusija v Rusiji in prva točka, o kateri se je uh, gospod Barroso pogovarjal z gospodom Medvedovem, je bila prepoved zelenjave uh, iz eh, uvoza zelenjave iz Evropske unije v Rusijo. Predsednik eh, komisije in predsednik Rusije sta torej sprejela nek sporazum, sta se dogovorila torej na tehnični ravni, pa Rusija ni reagirala tako hitro, kot sta se dogovorila eh, predsednika. Stvari niso bile hitro uresničene in Evropska komisija je hitro Eh, tudi ukrepala in komisar uh, Dali eh, s predstavniki eh, generalnega direktorata Sanko eh, je odpotoval v Rusijo, da se pogovori o tem, eh, da se pogovori o vseh eh, dokazilih in po našem mnenju Rusija deluje nesorazmerno konec koncev je vir omejen na določeno nemško regijo, Rusija pa je prepovedala uvoz zelenjave iz celotne Evropske unije. Vsekakor se trudimo, da bi čim prej uh, razčistili to situacijo. Potem pa naslednje vprašanje. Zakaj nimamo. Eh, skladov eh, oziroma sredstev za posamezne države. Eh, to sem že povedal. Tu ni šlo za glasovanje v svetu, tu je šlo za uredbo komisije in mi smo poskušali hitro ukrevati in zakaj pač sredstva niso bila porazdeljena po državah. Zaradi tega, ker smo poskušali ravnati kar se da hitro, ukrepati hitro. Vsi dodatni kriteriji bi povečali birokracijo in mi smo poskušali čim bolj zmanjšati eh, birokracijo in čim hitreje smo hoteli izvesti to financiranje. Eh, rekel sem že, na koncu junija eh, bomo na podlagi zahtevkov pregledali, ali so sredstva dovolj visoka in vsekakor bomo zagotovili sorazmerna nadomestila. Izognili se bomo nepravičnosti in zaradi tega tudi čakamo, da bomo ob koncu junija prejeli vse zahtevke in tedaj bomo še enkrat analizirali eh, nadomestile in bomo poskrbeli, da bo vse sorazmerno. Torej, tu ne bo nekega razkoraka. Potem pa vprašanja. Eh, glede tega, ali smo jasno identificirali vije, kako je z preglednostjo identifikacije in podobno. Eh, veste, da sem v stalni koordinaciji s komisarjem Dalijem, vsak pač dela eh, svoje v komisiji in poskušamo stvari delati pravilno. Torej, informacije, ki sem jih jaz prejel, pravijo, da je vir Eh, okužbe jasno identificiran v Nemčiji, vidimo tudi, da se število obolenj zmanjšuje. Potrebno je verjetno izboljšati spremljanje situacije sedaj. Komisar Dali je tudi obljubil poglobljeno analizo in mi poskušamo tu zagotoviti tudi boljšo koordinacijo v prihodnje. Potem pa zdravstveni eh, sektor. Na zdravstvenem sektorju bo komisar eh, pripravil analizo, izboljš, eh, predlagal izboljšave. Eh, kako je torej tudi z učinkom na trg? Torej, mi potrebujemo ustrezna pravila, ustrezno zakonodajo, da bomo lahko hitreje ukrepali v prihodnje in sicer v sodelovanju z organizacijami predelovalcev. Poudarjam še enkrat te organizacije predelovalce. Bolj, ko so organizirani predelovalci, meseci, eh, hitreje bomo lahko ukrepali. In organizacije predelovalcev morajo v svojih operativnih eh, programih bolj upoštevati take krize. In mi imamo tudi organizacije predelovalcev, ki niso predvideli ničesar za krizo. In v takih državah članicah je bila uh, reakcija bolj počasna, ker pač niso imeli tega predvidenega. Torej, potrebni so ukrepi, načr, načrti za krizo in uh, določeni. Določene države članice pač niso imeli ustrezne nacionalne zakonodaje, eh, torej mislim, da je treba okrepiti instrumente za organizacijo pridelovalcev, za delovanje v krizi, za preprečevanje eh, upada prihodka Potrebni so bolj jasni ukrepi, tudi zaradi tega, da bolj jasno razpravljamo o možnem proračunu za krizo. E, kako torej e, imeti proračun, če nimamo pravne podlage? Mi moramo e, sedaj v tej situaciji, na primer, izkoriščati sedanjo pravno podlago in se moramo ravnati po sedanji pravni podlagi, zato da iščemo nek izhod. In mi potrebujemo torej pravno podlago za to, da imamo proračun potem pa gobe in drugi eh, predelki. Mi eh, smo morali torej ukrepati pri predelkih, eh, ki so utrpeli največjo škodo. In najprej smo imeli tri predelko, potem na podlagi podatkov smo pozneje videli, da Eh, so tudi eh, bučke in eh, tudi paprike ogrožene, težko jih je torej konzervirati za nadaljši rok in tu je bilo treba ukrepati. Ne vem, ali lahko sedaj ukrepamo še pri drugih predelkih, torej s pričo pravne podlage in s pričo tudi obsega proračuna. Rukola, solata sedaj ne bi obravnavali eh, detajlov. O vsem tem smo razpravljali v upravnem odboru in komisija je utemeljila vse predelke, pri katerih je predlagala ukrepe. Eh, gospod Nikolson je spraševal, kako je z analizami, kakšni so nauki, torej kaj se lahko naučimo. Lahko se nekaj naučimo o instrumentih, ki so potrebni v krizi, eh, in sicer v vseh sektorjih, zlasti pa v sektorju sadja in zelenjave in v okviru organizacij pridelovalcev. Potem pa promocija, to sem že razložil, da ne čakamo. Mi smo torej skrajšali eh, roke za to promocijo torej in organizacija predelovalcev lahko s svojimi operativnimi programi izvajo določene eh, aktivnosti za promocijo, treba je torej eh, ravnati kar se da hitro, ni dovolj, da imamo seveda samo eh, lokalne ukrepe, treba je torej eh, seveda ukrepati preko organizacij predelovalcev, hkrati pa seveda organizirati široke kampanje. In zaradi tega smo tudi skrajšali rok za izbiro programov in sicer na najbolj manjšo možno mero. Euh, Potem pa še o inšpekcijah, ki vendar ne delujejo dovolj dobro, o tem sem že povedal svoje, torej komisar Dali bo pripravil predloge za izboljšanje koordinacije znotraj držav članic in med državami članicami. E, te inšpekcije niso skupnostne inšpekcije, temveč nacionalne inšpekcije na podlagi skupnostnih pravil. Voilà, aussi, uh, uh, o Rusiji sem že povedal vse. Mislim, da sem. Eh, preletel sedaj večino vprašanj, če je še kaj nejasnega, sem pripravljen tudi priti ponovno sem. Nekaj časa sem si vzel pač, eh, ker se mi je zdelo to zelo pomembno. O mesu tu še nisem prejel analize in lahko seveda vprašam komisarja Dalija, eh, kako je za učinki zaenkrat, če ni učinka na trg, na, ni učinka na prodajo mesa, ni posledic eh, v tem smislu, torej mi seveda spremljamo to vprašanje. Potem pa analize EFSE, zdravstvene analize, mislim, da bomo čez nekaj tednov uh, prejeli eh, več informacij od komisarja Dalija, to bo vsekakor še pred svetom in tudi pred eh, plenarnim zasedanjem eh, parlamenta je naprimer zadnjič dal določene informacije in vsekakor bo tudi prišel in predstavil ukrepe, ki jih načrtuje. In kar pa zadeva pač delovanje trga, sem poskušal biti kar se da jasen. Hvala lepa, Dačen. Hvala lepa za tvoje odgovore. Mislim, da je situacija sedaj veliko bolj jasna. Seveda smo zelo zaskrbljeni glede situacije in bomo razvoj pozorno spremljali in upamo, da bo komisija podala ustrezen odziv v primernem časovnem okviru. Sedaj eh, bomo imeli enominutni odmor, potem pa takoj nadaljujemo. Thank you. Riprendiamo i lavori. Ponovno pričenjamo s delom. Riprendiamo il trabaco. No, nadaljujemo s delom, prosim. Passiamo al punto 4. Prehajamo k četrti točki dnevnega reda. Punto 4, approvazione del processo. Četrta točka, sprejetje zapisnika seje. Če ne bo nobenih pripomp do konca seje, potem eh, je zapisnik sprejet. Sporočila predsednika, prosim, da mi za trenutek prisluhnete. Rok eh, za vložitev predlogov sprememb k sporazumu med Evropsko unijo in Marokom o medsebojni liberalizaciji eh, trgovine z kmetijskimi proizvodi, ribami in eh, ribimi proizvodi je 24. juni ob eh, 12. Torej 24. juni ob 12. Kot veste, je poročevalec pozval odbor za mednarodno trgovino, da bi predlagal, da parlament ne da soglasja k za sprejem tega sporazuma. Tisti, ki se ne strinjajo z stališčem poročevalca, ki se torej zauzemajo za sporazum z Marokom, morajo predstaviti predloge sprememb v uh, tem smislu. O tem bomo najprej glasovali in če bodo ti predlogi zavrnjeni, potem bomo glasovali o predlogu poročevalca, če ne bo sprejet niti ta, potem ne bomo podali stališča odbora za kmetijstvo, odboru za mednarodno trgovino. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Vital Moreira me je med drugim obvestil, da bo ta odbor danes imel sejo za zaprtimi vrati. In pri tej seji boda, bosta predstavljeni eh, dve nedavni študiji oziroma presoji vpliva eh, v povezavi z trgovino z Merkosurjem. In eh, ta eh, seja bo potekala nekje okrog 17.45 in eh, člani našega odbora so vabljeni, da sodelujejo pri tej seji. Torej, če vas zanimata ti dve presoji vpliva, ki bosta predstavljeni danes v odboru za mednarodno trgovino za strani komisije, Tisti ste torej vabljeni na to sejo, vabi pa nas predsednik tega odbora Vital Moreira. Dobro. Sedaj pa pripravite eh, svoje glasovalne kartice. Preso il čemer, ki non ce l'ha. Dove ce l'ho io? Non ce l'ho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 In sicer bomo začeli z poročilom gospe Garcije Perez pri za scheme kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode. Gre za eno izmed dveh poročil, eh, ki se nahajata v svežnju kakovosti. Gre za prodajo kmetijskih proizvodov, In eh, prihodnje plenarno zasedanje 4. julija bomo glasovali o drugem delu danes, eh, pa zgolj o schemah kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode. Kot veste, je bilo vloženih več kot 200 predlogov sprememb, ampak zahvaljujoč odličnemu delu eh, vseh smo se lahko omejili na 19 predlogov, kompromisnih predlogov sprememb gre za prvo pomembno zakonodajno besedilo, ki ga mora naš odbor izglasovati eh, v obdobju po sprejemu Lizbonske pogodbe. In eh, svet eh, se nadeja, da bo sprejet sporazum v prvem branju. To pa je seveda tudi želja našega odbora. Nacijo želi besedo pred glasovanjem, ne, potem bomo začeli kar z glasovanjem. Partiamo con la votazione. No, glasovali bomo elektronsko. Torej, 12. člen. Glasujemo. Votato tutti. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog smo imeli 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 68. sprejet. Predlog spremembe? Ne? 68, ja, je bil sprejet. Predlog spremembe 69, glasujemo. Ne? Torej 69, glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. Sedaj glasujemo o kompromisnem predlogu ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 14. Glasujemo. Chiusa la votazione sul 4. Konec glasovanja. Sprejet 15. Glasujemo. 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi kompromisni predlog. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji kompromisni predlog. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 82. 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. Glasujemo v predlogu spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Peti kompromisni predlog je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 94. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 96. 96 glasujemo. Dorfman je vložil ta predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 100 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 99. 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 101. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet bi rekel. Sedaj pa predlog spremembe 102. Glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 102. Predlog spremembe 102 je sprejet. 103. 103. Konec glasovanja. tukaj se zapojavljale določene težave strani naše poročevalke, kolikor vem. Sto pet. Sto pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejme 20. 20 glasujemo. Konec glasovanja. Spret. 107. Glasujemo. 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 108. Glasujemo o predlogu spremembe 108. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 110. Glasujemo. Glasujemo v predlogu spremembe 110. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 113. Glasujemo v predlogu spremembe 113 konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 114. Glasujemo torej. Konec glasovanja. Zavrnjen. 115. Glasujemo. tukaj bo pa izid pozitiven. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 116. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 117. Glasujemo o predlogu spremembe 117. konec glasovanja. Sprejet. 118. Glasujemo o predlogu spremembe 118. Konec glasovanja. Zavrnjen. 120. 120 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 121. Zaključujemo glasovanje o predlogu spremembe 121. Predlog je zavrnjen. 122. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 122. Konec glasovanja. Sprejet. 123. 123. Ste vsi glasovali? sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog šest. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sto devetindvajset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 24. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa prehajamo k kompromisnemu predlogu 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 8. Kompromisni predlog 8, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 138. Glasujemo. Dobro. Sprejet. 140. Glasujemo o predlogu spremembe 140. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog smo 143, glasovanje v dveh delih, prvi del. Glasujemo. Glasujemo torej v prvem delu predloga spremembe 143. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet. Sedaj pa drugi del predloga spremembe 143. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeti je tudi drugi del. Sto štiriinštirideset, glasujemo. Konec glasovanja. Sto štiriinštirideset je sprejet. Sto petinštirideset, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Sto oseminštirideset. Glasujemo v predlogu spremembe sto oseminštirideset. Konec glasovanja. Sprejet. Sto devetinštirideset. Glasujemo v predlogu spremembe sto devetinštirideset. Konec glasovanja. 149 je sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 10. Glasujemo. Glasujemo o desetem kompromisnem predlogu. Konec glasovanja sprejet kompromisni predlog 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Sedaj pa predlog poročevalke, to je predlog 28. Glasujemo konec glasovanja. Spred. 158. 158. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 160. Glasujemo v predlogu spremembe. Konec glasovanja. predlog poročevalke, predlog spremembe 29, glasujemo. Sprejet. Stane 60. Glasujemo o predlogu spremembe stane 60. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog 10 oziroma 12. Se popravljam. Torej, kompromisni predlog 12, glasujemo. Kompromisni predlog 12 je sprejet. Predlog smo imeli 166. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja, konec glasovanja sprejet. Sedaj prehajamo k predlogu spremembe 30, poročevalke. Glasujemo o predlogu spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 31. Glasujemo o predlogu spremembe 31. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet predlog spremembe 178. Glasujemo o predlogu spremembe 178. Vložil ga je gospod Lefol. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 179 v dveh delih. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa glasujemo o drugem delu, 179. drugi del. Ah, ne, lahko nadaljujemo. O tem nam ni treba glasovati. Torej, predlog smo imeli 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromisni predlog 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 186. Predlog sem 286, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 34. To je predlog spremembe poročevalke. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 16. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 16 je sprejet. Sedaj pa 197. 197. Glasujemo. Prosim za nekoliko večjo koncentracijo. Mark Tarabela, je vse v redu? Ja, bravo, Mark. Torej je konec glasovanja in predlog spremembe je sprijet. Želite, da to preverimo? Če pa glasujemo elektronsko. 198. 198. Konec glasovanja. Sprijet. 199. Glasujemo o predlogu spremembe 199. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 201. Kustinger. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 202. Predlog spremembe 202. Glasujemo. Vložila ga je gospa Jegle. Konec glasovanja sprejet. Sedaj pa 2 nič 3, 203 torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 204. Gospod Papa Stamko je zgolj vložil, glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 205, glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 205, sprejet. 206, glasujemo o predlogu spremembe 206. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 207, 207. Gospod Dorfman ga je vložil. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 208. Glasujemo. Od 208. Konec glasovanja. Predlog spremembe 208 je sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog 17. Glasujemo. Kompromisni predlog 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 228 je naslednji na vrsti. 228 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprememba 228 je sprejet. 230. Glasujemo o predlogu sprememba 230. Dorfman in drugi so ga vložili. Konec glasovanja. Zavrnjen. 231. Oleniček, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 232. 232. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 233, glasujemo. O predlogu spremembe 233. Konec glasovanja, sprejet. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 37 poročevalke. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. 235. Glasujemo. Vložil ga je gospod Smith. Konec glasovanja. 235 je zavrnjen. 236. Glasujemo v predlogu spremembe 236. 236 glasujemo, konec glasovanja, sprejet. Sedaj pa 237 in 239, obeh glasujemo skupaj. 237 in 239 ste vsi glasovali, konec glasovanja, predloga sta zavrnjena. Sedaj pa 238, glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. 240. 240. Glasujemo, obredo bo srednje 240, konec glasovanja, sprejet. Sedaj pa prehajamo k kompromisnemu predlogu 18. Glasujemo o, predlogu spremembe, o kompromisnem predlogu spremembe 18, konec glasovanja, sprejet. Sedaj pa prehajamo k predlogu spremembe 249. Köstinger. Glasujemo. Konec zaglasovanja. Zavrnjen. 248, 248, Dorfman. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 250 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 251 smit. Glasujemo. Konec glasovanja. O predlogu smo imeli 251 spred. Sedaj pa 252. Je to prav? Ja. 252 pa pa stamkos. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 39, predlog spremembe poročevalke, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 40 na naslednji strani, predlog spremembe poročevalke. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Drži? Ja. 257, Herans Garcia in drugi. Glasujemo torej o predlogu svembe 257, konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa 258. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejet. 41, predlog spremembe poročevalke, glasujemo. Konec glasovanja. 41 je zavrnjen. 259, glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 259, predlog spremembe je zavrnjen. 42. Glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 42, predlog spremembe je sprejet. 260. Lefol. Glasujemo. Konec glasovanja. Dejal bi, da je ta predlog spremembe zavrnjen. Drži. 261, 261 glasujemo. McGuinness ga je vložila. Sprejet. 43, o tem ni potrebno glasovati. Ja, vendarle, torej 43, glasujemo, konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa prehajamo. K predlogu spremembe ena poročevalke. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa uvodne izjave. 46. Ne. 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Oseminštirideset, glasujemo. Vsi se strinjamo, da bi glasovali v sklopu, ne? potem 48, konec glasovanja sprejet. 49. 49, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 2. Poročevalke, glasujemo. Ste si glasovali sprejet? 50. Glasujemo. Dobro. Sprejet. 51. Se vsi strinjamo s predlogom spremembe. 51 je ja. sprejet. 52. 52. Glasujemo sprejet. Hvala. 53. Ne. O 53 ne bomo glasovali. Torej 54 Lion. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 54 je zavrnjen. Dobro. Sedaj pa tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 4. 4. Poročevarke glasujemo. Konec glasovanja spred. 56, 56, glasujemo. Gospod Lajen je vložil ta predlog spremembe, konec glasovanja spred. Sedaj pa 57, glasujemo. Konec glasovanja spred. spet, poročevalke, glasujemo, konec glasovanja, sprejet. Šest, glasujemo o predlogu spremembe. Šest, konec glasovanja, sprejet. Sedem, glasujemo, konec glasovanja, sprejet. sedaj pa 58, delanč. Konec glasovanja. Zavrnjen. 59. Bodite pozorni, glasujemo v predlogu spremembe 59. Konec glasovanja. Zavrnjen. 60. Glasujemo. Jegle, gospod Jegle je vložila ta predlog spremembe, konec glasovanja. Zavrnjen. Ena in š... ne, oziroma kompromisni predlog 19. Glasujemo. Sprejet. 66. Glasujemo smo na zadnji strani, mimo grede. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 9, poročevalke, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 10. Glasujemo. Dobro, konec glasovanja. Sprejet. In na koncu še predlog spremembe 11. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj glasujemo o zakonodajnem predlogu skupaj z predlogi sprememb. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. 32 za, nihče proti, 4 vzdržani. Sedaj pa bomo glasovali o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Dobro, konec glasovanja, sprejet. In na koncu bomo glasovali še o odločitvi, da pričnemo pogajanja z svetom, o sporazumu v prvem branju. Glasujemo. Se vsi strinjamo. Nišče proti, ne? Trije ste vendarle proti. Dobro. Konec glasovanja. Hvala lepa. Poročevalki, gospe Garci Peres. Prende la parola in reče. Muy, muy breve. Želiš besedo? Agradecer. Eh. Hvala. Čisto na kratko. Zahvaliti se želim vsem za njihov prispevek. Še posebej se zahvaljujem predstavnikom različnih skupin. Sodelovanje z njimi je bilo zelo tesno in uspešno. Hvala tudi, da ste bili vedno na voljo in pripravljeni iskati kompromise. Mislim, da smo sprejeli močno stališče parlamenta, zahvaljujem pa se tudi sekretarjatu in asistentom, kajti brez njih delo ne bi bilo mogoče. Hvala. Hvala lepa, Ignaše. Sedaj pa prosim za trenutek pozornosti. Ne odhajajte, prosim. Še zadnjo točko moramo obravnavati in predstaviti vam moram zelo pomembno poročilo, kajti kar nekaj kontroverznih točk, ki pa so zelo pomembne ker je za zadnjo točko dnevnega reda, prosim torej, da mi še za nekaj minut prisluhnete. Gre za skupno ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvodnje. Gre za enotno oziroma za uredbo o enotni skupni ureditvi kmetijskih trgov. Sedaj bomo razpravljali o uredbi 1234 skozi 2007. Gre za novo razlikovanje med delegiranimi in izvedbenimi akti glede na člena 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Gre torej, kot že v nekaterih drugih primerjih, za prilagoditev novi pogodbi in sicer v zvezi z skupno ureditvijo kmetijskih trgov. Gre za zelo težavno temo in uh, v luči nove pogodbe eh, so se zadeve precej spremenile. Veliko je predlogov sprememb, s katerimi bi nadomestili izvedbene akte z delegiranimi akti. Poleg tega pa je potrebno spoštovati tudi sporazume, ki so že bili sprem, sprejeti z drugimi inštitucijami. Vendar pa vas tukaj upozarjam na najbolj občutljivo točko, to želim posebej izpostaviti, gre za člen 43, tretji odstavek pogodbe. In o tem govori komisija pri tem predlogu prilagajanja eh, novi pogodbi v drugem členu je določen običajen postopek za področje kmetijstva, torej gre za postopek eh, soodločanja. V tretjem odstavku istega člena pa se navaja izjema, ki daju, daje svetu možnost, da na predlog komisije določa Eh, scheme pomoči, eh, cene in pa sisteme omejevanja proizvodnje. Torej, je potrebno eh, ta odstavek zelo restriktivno tolmačiti, da ne bi omejili pristojnosti Evropskega parlamenta. Na ta način bi namreč zašli v situacijo, ki bi bila enaka situaciji pred sprejemom Lizbonske pogodbe. Še enkrat ponavljam, da ta tretji odstavek 43. člena povsem izključuje Evropski parlament iz zakonodajnega postopka in sicer na različnih področjih. Ko gre za skladiščenje masla, ko gre za proizvodnjo sladkorja, ko gre za sirne izdelke, za mlečne izdelke, ko gre za pomoč eh, na področju kmetijstva in tako dalje. Komisija torej predlaga, da bi bil parlament popolnoma izključen iz postopka sprejemanja odločitev. Naj vas pri tem spomnim na naslednje. Nikakor ne želim zaiti v spor z komisijo, ampak poslali smo že pismo Evropski komisiji. 11. aprila je namreč predstavila predlog uredbe glede skupne ureditve kmetijskih trgov, ki bi dala svetu možnost, da sam odloča o določanju cen in tako naprej. In sicer še preden bo sprejeto to besedilo, o katerem danes govorimo. Tukaj gre za nekakšen skok naprej. In če bi svet sprejel ta predlog uredbe, preden eh, bi bila zaključena pogajanja o skupni ureditvi kmetijskih trgov, mislim, da bi to bil zelo negativen signal za medinstitucionalno sodelovanje, ki je doslej bilo dobro. Kot poročevalec torej menim, da bi morali črtati vse sklice na tretji odstavek 43. člena. S tem bi torej izključili da bi svet dobil izključno možnost odločanja, kot eh, je zapisano v predlogu komisije. Tukaj se moramo torej osredotočiti na dosego enega sicer, da gre za postopek soodločanja in v tem postopku soodločata svet in parlament. Okrepiti moramo vlogo Evropskega parlamenta, poleg pa tega pa moramo poskrbiti za dejansko izvajanje Lizbonske pogodbe mislim, da je potrebno to besedilo sprejeti kar se da hitro. Namreč skupna ureditev uh, kmetijskih trgov je del reforme skupne kmetijske politike. Toliko torej o tem. Rok za vložitev predlogov spremem je 23. juni ob 12 in v odboru bomo glasovali 11. 12. julija. Toliko torej za uvod, ker je za zelo občutljivo vprašanje, predvsem glede na tretji odstavek 43. člena. Želi kdo besedo? Hvala lepa predsedujočemu. Eh, čeprav smo ob koncu dnevnega reda, bi rad opozoril člane odbora, da to, kar je povedal predsedujoč v zvezi s členom 43.3, eh, da je to res zelo pomembno, zlasti za Evropski parlament. Če ne bomo pazili, bo Lisbonska pogodba Eh, pravzaprav eh, izničena in eh, mi smo dobili več pravic in mi se moramo paziti, da nam teh pravic s tem tretjim odstavkom 63. člena ne bodo spet odvzeli. Potem pa še nekaj manjših eh, stvari, vendar mislim, da imamo še dovolj časa za manjše predloge spremem, vendar jaz sem hotel danes izredno še enkrat opozoriti na ta uh, pomembni tretji odstavek 43. člena. Torej mi moramo paziti, kajti če ne bomo pozorni, bomo uh, izgubili svoje pravice do sodelovanja. Najlepša hvala gospodu Jaru za ta prispevek. Ne vem, ali sem bil vsem jasen pri svoji predstavitvi. Gre dejansko za nazadovanje. Komisija je že predlagala uredbo svetu in sicer v skladu s členom 43.3 in s tem že izključila parlament. Torej, to bi bilo dejansko nazadovanje v primerjavi z Lizbonsko pogodbo mi želimo restriktivno tolmačenje, mi kot parlament in seveda tudi kot odbor. Ne moremo narediti koraka nazaj. Želi še kdo besedo? Če nihče več ne želi besede, potem dajem besedo kar komisiji. Direktor Pačeko je z nami. Chairman, like to... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod De Castro, za vaše poročilo o predlogu komisije za uskladitev uredbe o notni SUT z Lizbonsko pogodbo. Najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljen s tem, da gospod predsednik De Castro podpirate splošni pristop komisije. Decembra lani je bil predlog komisije uveden. Veliko dela smo od takrat vložili v to, da bi uskladili določbe v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti. Danes lahko rečem, da je komisija odprta za spremembe, tako da bi novo uredbo uskladili s komitologijo in skupnim razumevanjem delegiranih aktov ter predlog o delegiranih aktih. Prav tako cenim vaše prizadevanje, predsednik De Castro, za to, da bi izboljšali osnutek in pravno jasnost našega predloga. Vendar upoštevati moramo čitljivost in bralnost tega besedila, naprimer določene reference bi morali večkrat ponoviti, ampak to je tehnična podrobnost. Prav tako se strinja z vami, gospod predsednik, da bi cilj, vsebino in področje uporabe teh delegiranih aktov moral biti takšen, da bi dejansko odražal naravo temeljnih določb. Zato smo pripravljeni sprejeti predloge sprememb, ki bi šli v te, to smer, ne pa tistih, ki bi spremenili ravnovesje med delegiranimi in izvedbenimi akti. Gospod predsednik, kar zadeva vsebino, ki skrbi vas, to popolnoma razumem. Pri uskladitvi uredbe o enotni SUT z Lizbonsko pogodbo smo v členu 43.3 pustili nekaj dekorativnih referenc. Kakor veste, smo predlagali tudi ločen predlog v zvezi s 43.3, namreč, da bi svet ravnal sam na podlagi predloga komisije. Ampak to velja le v zelo omejenem obsegu pomoči, cen in tako naprej. Seveda bi zneske določila komisija. Gospod predsednik, razumem, da je to za vas zelo občutljivo vprašanje, tudi za Evropski parlament. V osnutku poročila predlagate, da bi določbe iz člena 43.3 ponovno uvedli v novo uredbo za to, da bi potem komisija določala tudi osnovne zneske. Ampak povdarjam, da bi člen 43.3 potem ostal prazen kakor veste, pa pogodba sloni na 43.2, seveda pa obstajajo tudi izjemne razmere, to je pa člen 43.3, zato bi želeli pri komisiji, da bi to ostalo na minimumu. Po našem mnenju sploh ne gre za to, da bi izključevali parlament iz mehanizmov in instrumentov eh, SKP-ja, torej kvote, eh, minimalne cene za sladkorno peso in tako naprej. Še na koncu, gospod predsednik, strinjam se z vašim predlogom v poročilu, kjer povdarjate, kako nujno je, da sprememo to novo uredbo o enotni SUT, zato da ne bi ovirali reforme SKP. Seveda pa moramo razpravljati o delegiranih in izvedbenih aktih. Upamo, da bomo lahko dosegli zelo hiter napredek. Hvala. Grazie, direttore Paceco. Mi... Najlepša hvala, direktor Paceko. Naj se še enkrat zahvalim in še enkrat poudarim, da zelo dobro sodelujemo z komisijo pri vseh postopkih prilagajanja novi pogodbi. Pri tem dobro sodelujemo tudi z svetom in upamo, da bomo lahko seveda hitro napredovali. 43.3 pa bi se moral uporabljati zgolj za dejanske izjeme. V nasprotnem primeru bi bil ta predlog za nas nespremljiv. Hvala lepa, direktor Pačeko. Hvala tudi vam vsem. S tem je seja zaključena. Naj vas spomnim, da imamo prihodnji teden, 27. junija, ponovno sejo tukaj v Bruslju od 15. do 18.30. Takrat bomo sprejeli svežen omleko, zato prosim, da ste tudi vsi prisahni. Hvala lepa in nasvidenje.